Eh, gospa Benjur, izvolite. Spoštovani kolegi, eh, COP petnajst, eh, bo, se bo odvijala oktobra, meseca in, morala bo zagotoviti cilje za prihodnje desetletje na področju biotske raznovrstnosti. Ne smemo si zapirati oči pred podnebnimi spremembami, človekova dejavnost je za to odgovorna. Eh, ampak eh, ni dovolj, eh, da delujemo samo z davčno politiko. Ali ni tudi politika odgovorna? Tu ne postavljamo pod vprašaj niti notranjih in zunanjih meja Evropske unije, niti sporazumov, prostotrgovinskih sporazumov, nič. Eh, mi smo že individualno odgovorni, ampak eh, če ne pride do velikih strukturnih eh, ideoloških sprememb, potem ne moramo ničesar spremeniti. Tu živalske in rastlinske vrste neposredno trpijo zaradi podnebnih sprememb in situacija v Avstraliji to tudi zelo žalostno prikazuje. Um, grozi nam uh, um, uh, celo vrsto uh, uh, faktorjev, od onesnaženja uh, uh, do uh, sistema, kakršnega je in kakršen je in do potrošništva, ki ga poznamo, zakaj potrebujemo avtomobile za vse, zakaj moramo se povsod z avtomobilom uh, peljati, zakaj moramo uh, kupovati uh, artikle, ki prihajajo iz uh, drugega konca uh, sveta. Uh, in uh, CETA, naprimer, um, uh, nam uh, prinaša celo vrsto uh, takšnih težav. Na to uh, govorimo naprimer o uh, tem uh, ritualnem uh, klanju. To vam ne povzroča nobenih uh, problemov. In vse to odvrača pozornost od tistih, ki so resnično odgovorni za situacijo. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu EKR gospod Vondra za minuto 30. Hvala lepa, gospod predsednik. Zaščita biotske raznolikosti je ključnega pomena in uh, v pravem trenutku razpravljamo o tej temi, kajti Svetovno gospodarski forum je objavil poročilo o uh, strahotnih izgubah biotske raznolikosti po celem svetu. Problem je, da se to ne dogaja toliko v Evropi kot zunaj Evrope. In sedaj se tu v tej zgradbi pripravljajo dokumenti, ki vsebujajo pomembna priporočila in ukrepe, kako bi zaščitili habitate, kako bi uh, ponovno oživili gozdove in tako naprej to, da ti dokumenti so polni pred, socialističnih predpisov. In to ob koncu ne bo tako koristno in bi lahko imelo pravzaprav obratne učinke. Naj vam podam primer. Karnivori, torej tigri, eh, levi, eh, naprimer živijo v državah, ki so manj razvite in imajo probleme. Vlkovi v evropskih državah, na primer, pa se širijo in jih je vedno več. Torej potrebujemo ukrepe, ki bi prinesli nekaj dobrega, ne pa bi bili škodljivi. Hvala lepa, kolega. In sedaj v imenu uh, GUE, kolegica Mudik, minuta 30, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Biotska raznolikost je vrednota sama po sebi, je pa tudi to nekaj zelo povezanega z podnebnimi spremembami kajti če bi imeli močno biotsko raznolikost, bi bili eh, bolj oboroženi proti segrivanju. Ampak ehm, vrste izginjajo in to je žalostno. In zato je neverjetno, da eh, Evropska unija s tako težavo uresničuje cilje v zvezi z biotsko raznolikostjo. In s tem je treba nehati. Mi uh, moramo ustaviti izumiranje. Eh, in kdo je kriv? Eh, gozdarstvo, kmetijstvo, uporaba tal. In mi moramo zaščititi raznolikost vrst in pariški sporazum. Potrebujemo uporabo naravnih metod. Tudi gozdarstvo je bistveni element. 25 odstotkov vseh vrst eh, živi v gozdovih in glede na to, kako bomo obravnavali gozdove, bomo tudi obravnavali vrste. Ampak to ni dovolj, gozdarstvo ni dovolj. Če izumre vrsta, je prepozno. In ta hip se to dogaja rekordno hitro. Na vsak način morajo biti cilji eh, pravno zavezujoči in taki, da jih je mogoče meriti eh, potrebujemo dodatne zaščitna območja in eh, oslabljeni sistem je treba do leta 2030 okrepiti. Hvala lepa, sedaj pa eh, gospa Eleonora Evi, eh, samostojni poslanci. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta resolucija zelo jasno prikazuje, kako dramatičen je eh, položaj, v katerem smo. In eh, Torej, narava uh, se uničuje tako hitro kot nikoli prej uh, in uh, ogrožene vrste izumirajo, milijoni uh, živalskih in rastlinskih vrst izumirajo. Uh, podnebne eh, eh, spremembe so sprožile tudi eh, nenavadno vremenske razmere in to še pospešuje izumiranje vrst. To ima strahotne posledice tudi za ljudi, da sploh ne omenjamo, da to vpliva tudi na 80 odstotkov trajnostnih ciljev trajnostnega razvoja. To je povezano tudi z zdravjem. Najmanj, kar lahko ta hip stori sedanja Evropska komisija za COP15 na Kitajskem, je, da sprejme svojo novo strategijo do leta 2030 in da preseže logiko prostovoljnih prispevkov, kajti zastaviti si moramo bolj ambiciozne cilje, ki pa morajo biti pravno zavezujoči eh, na področju biotske raznolikosti. Hvala lepa. Hvala lepa, draga kolegica, hvala, da ste spoštovali časovno omejitev in sedaj dobi besedo gospod Peter Lize za eno minuto. Izvolite. Ne, eh, gospoda Lizeja ni v dvorani, čeprav vidim. No, če se nam bo kasneje pridružil, bo kasneje dobil besedo. Sedaj pa nadaljujemo sa kolegico Gute Land za minuto in 30. Izvolite. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, izumiranje eh, živalskih in rastlinskih vrst je vedno hitrejše in soočamo se z hudo ekološko krizo. En milijon vrst živali je ogroženih, to je čisto nepredstavljiva številka. Dinozauri so, eh, dinozaurom se je zgodilo ravno to in za nas ljudi bi to predstavljalo strahotne posledice naprimer, kaj se bo zgodilo z eh, proizvodnjo hrane in kako se bomo mi še hranili na tem planetu. Hkrati pa se soočamo z eh, prekomerno uporabo pesticidov v kmetijstvu in to je eden od razlogov za krizo. In res bomo morali znižati uporabo eh, kemikalij, ki jih uporabljamo v kmetijstvu. Eh, intenzivna uporaba kemikalij je nevarna in eh, te substance so eh, nevarne za okolje in za ljudi. In vse, se nahajajo v okolju, to je nevarno tudi za naše otroke. In to zadeva zdravje nas vseh. Zato si moramo zastaviti ambicijo, ambiciozne cilje, kako bomo znižali uporabo pesticidov. Torej, prioritete naše politične skupine eh, so zapisane v tej resoluciji oziroma v tem dokumentu oziroma v strategiji in potrebujemo zavežujoče cilje na področju eh, biotske raznolikosti. Hvala lepa. Eh, lepo, da je z vami tudi vas, vaš otroček, ki nas je spremljal pri tem prispevku. Sedaj pa gospod Kan Fang, izvolite. Hvala lepa, gospod komisar. Dobro večer. Danes eh, govorimo o vaši strategiji o biotski raznovrstni v Evropi eh, za 2030. Eh, Ampak že imamo evropsko strategijo za 2020 in ta je popolnoma neuspešna. Noben od ciljev za zaščito narave v Evropi ni bil uresničen. Če se konec februarja vrnete pred to Eh, publiko z novo strategijo, z lepimi številkami, ampak brez kakršnega koli eh, eh, zavezujočega pravnega okvira, potem bo to nekoristna strategija. Kar pričakujemo, 30 odstotkov celotnega evropskega območja je treba zaščititi. Treba je naravo zaščititi pred človeško dejavnostjo. Prav tako želimo uh, cilj eh, glede uporabe pesticidov. Ta mora biti omejena in eh, ta eh, mora biti omejena številko. Nato pričakujemo strategijo v zvezi s čebelami. To, ta predlog še vedno čakamo in na to tudi uh, strategijo glede tega, kar se dogaja zunaj Evrope. Eh, naša potrošnja v Evropi ima največje učinke na eh, krčenje gozdov uh, drugot po svetu. Če tega ne boste pripravili na ta način, potem bo to popolnoma nekoristna strategija. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospa Tusa, minuta. 75%. 75 odstotkov um, uh, uh, zemljskega, kopenskega območja in uh, uh, več kot 50 odstotkov morskega območja uh, je ogroženo. In vemo, da uh, multinacionalna uh, podjetja uh, uničujejo ogromne, uh, uh, ogromna območja, uh, krčijo gozdove in tako dalje. Uh, če želimo uh, zaščititi naravo in našo skupnost, eh, pri, eh, skupno prihodnost, potem uh, moramo delovati čezmejno. Uh, in uh, narava mora imeti možnost, da se regenerira. Uh, in tu ne gre samo za uh, filozofiranje, moramo dati naravi uh, pravni status, zato da jo bomo lahko zaščititi. Uh, Združeni narodi so pozvali k temu, da se eh, zaščiti 30 odstotkov vse narave na svetu. Če želimo zagotoviti, da COP15 ne bo tak neuspeh eh, kot COP25, potem je treba prepoznati tudi ekocit in pravico narave do preživetja. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Limer za dve minuti. Spoštovane kolegice in kolegi, Kdo od nas ne želi čistega zraka, čiste vode in pa zaščite domače flore in faune? Povsem se strinjam z vami, ampak tega se moramo lotiti rozno, resno, razumno. Potrebujemo resen okvir. Pred nami so resne razprave. Zame je človek del ekosistema in uh, Eh, včasih človek pomisli, da bi bilo eh, brez človeka pravzaprav vse bolje. Eh, danes navidezno rešujemo klimo, kar ima spet slabe posledice. Torej, kajti velik del narave smo žrtvovali, naprimer, veternicam. Poleg tega se zauzemate za boljšo certifikacijo eh, produktov, pri katerih ne uporabljamo, eh, ne, ne škodimo gozdov. Um, torej, po eni strani sprejemate ukrepe, ki škodijo, po drugi strani pa uh, govorite, da uh, se moramo zauzemati za biotsko raznolikost. Um, torej, niste, uporabili, niste pre, preprečili uporabe pesticidov v preteklosti. Uh, Eh, potem so tukaj še eh, redke eh, zemljine v baterijah, ki jih uvažamo tudi za Kitajske. Ampak še vedno tukaj govorimo o obremenitvi podnebnih sprememb za biotsko raznolikost. Torej, spremembe podnebja so bile vedno pravilo. Torej, eh, mislim, da se zadeve nismo lotili na pravi način in jaz se bom želela temu izogniti. Še, grazie mille, kolega. Hvala lepa. Eh, kolegica, imate vprašanje modrega kartončka, boste sprejeli to vprašanje? Kolegica Limar, eh, vprašanje modrega kartončka imamo za vas. Kolega Mec vam postavlja vprašanje. Ne. Torej, vprašanje je zavrnjeno. In sedaj dobi besedo eh, gospod Bompah. Izvolite. President. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Eh, zadnje poročilo eh, med vladne platforme kaže na to, da je več milijonov živali Eh, ogrožena, to je uh, šesto uh, uh, izginotje živali uh, in uh, Če želi Evropska unija biti verodostojna eh, na COP15, potem eh, mora um, sprejeti jasne cilje. Najvre, najprej glede eh, pesticidov. Vemo, da je ta intenzivno kmetijstvo eno od glavnih razlogov za izginotje živalskih vrst. Eh, in med pesticidi je zlasti škodljiv eh, eh, glifozat in naš parlament mora sprejeti zelo jasno časovnico za odpravo teh pesticidov. Na to glede gensko spremenjenih organizmov. Leta 2001 smo prepovedali tehnologijo, ki je takrat obstajala, ampak industrialci vedno znova uvajajo nove. Um, uh, gensko spremenjene organizme in na ta način se izognejo obstoječim prepovedim. Hvala lepa. In sedaj eh, dobi besedo um, gospa Mamery, izvolite. Naše cilje skupna prihodnost za vse na svetu, ko gre za Britanijo, ta pravi da je evropski pristop samo jemati, jemati, jemati. Poglejte, eh, si koliko eh, biotske raznovrstnosti so nizozemci pobili v naših potokih. Kitajci so bili tukaj tudi zelo očinkoviti. V kanalo vozijo velike ladje, ki uničujejo ogromno količino rib in školjke uničujemo trsko in tudi visoko inteligentne delfine. Uničuje se celotno ribištvo afriških držav najrevnejših nacij. Predvsem zato, da evropejci bogatijo preden se sprejmejo ukrepi za boj proti onesnaževanju na svojem pragu, ne sme ukrepati proti drugim. Ljudje namreč gledajo, kaj počnete. Hvala lepa. Naslednji dobi besedo gospod Linz za eno minuto spoštovani gospod eh, predsednik eh, gospod eh, komisar kolegice in kolegi! Ljudska raznovrstnost in varstvo podnebja morata iti iz roka v roki. Zdaj je skrajni čas, da sprejmemo jasno časovnico za zagotavljanje večje biotske raznovrstnosti. Zato potrebujemo jasen evropski signal. Zauzemati si moramo za eh, trajnostno kmetijstvo in eh, gozdarstvo. Tako lahko pristemo, prispevamo k večji raznovrstnosti ekosistemov in habitatov. Zato se mi zdi smiselno, da cilje postavljamo zaradi ciljev samih in izvajamo simbolično politiko nacionalno, evropsko ali mednarodno, moramo predvsem bolje urejati zadeve, naprimer, če povečamo sredstvo za 30 odstotkov, mora biti to predmet ustrezne ocene učinka. Zato se zauzemam za to, da sprejmemo e, ukrepe na osnovi ustrezne ocene učinkov. Hvala lepa, kolega. Naslednji je gospod Ronaj za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dnevno smo priča tragičnim dogodkom, dnevno vidimo slike požarov v Avstriji, vidimo žrtve ki so tudi živali in rastline. Ena milijarda jih je eh, tako umre v to vrstnih eh, požarih. Katastrofa v Avstraliji vpliva na podnebje, posod po svetu v Novi Zelandiji je počrnil sneg, tudi naše podnebje bo pod plivom teh eh, požarov, kar mora biti za nas opozorilo, kjerkoli prihaja do škode zaradi eh, klimatske katastrofe, bo to vplivalo tudi na nas v Evropski uniji. v Avstraliji prav tako izumirajo vrste. Zato je naša odgovornost, da zavarujemo biotsko raznovrstnost naše zemlje. Raznovrstnost je vrednota. Hvala lepa, kolega. Zdaj pa ima besedo gospod Štefanuta za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa. Pogosto govorimo o gozdovih, danes pa bom govoril o mesti. 60 odstotkov svetovnega prebivalstva namreč eh, je leta 2015 živelo v mestih. Vemo, da podnebne spremembe eh, prinašajo več eh, vročinskih valov. Velike razlik, velikih razlik prihaja pri padavinah. Mesto, zelo obremljeno kot Bukarešta, bi lahko sprijelo naslednje ukrepe, parki, vertikal, eh, ni vrtovi in podobno. Inteligentno mesto pomeni tudi zagotavljanje trajnostnega razvoja tega mesta. Naravne ekosisteme moramo zavarovati s pomočjo koridorjev. Zato pa potrebujemo tudi evropske investicije v zelene površine, parke, eh, vrtove. To bi pomenilo še več zelenja za uh, občanje občane. Naravo je treba ugraditi v drugo infrastrukturo, to je pomembno, ne gre samo za uh, počitnice v zelenem. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Hoisling za eno minuto, izvolite. Ja, smo v šestem velikem krogu izumiranja živali, ki ga je povzročil človek. Ogrožamo en milijon vrst in zdaj je skrajni čas, da nekaj naredimo. V Evropi si moramo postaviti cilje, naprimer v skupni kmetijski politiki. Kmetijstvo v Evropi s svojo intenzivnostjo eh, rabe prav tako prispeva k izumiranju eh, vrst. Zato moramo zmanjšati uporabo pesticidov in zmanjšati tudi vnos eh, dušika nosimo tudi odgovornost za to, da 20 milijonov eh, hektarjev soje uvažamo in eh, potem na drugi strani spodbujamo evropsko kmetijstvo. To bo treba korenito spremeniti da določimo 30 odstotkov zaščitenih območij, ostalo pa ne, to ni v redu. Kmetijstvo in gozdarstvo moramo nasplošno ekstenzivirati vložili smo to vrstni predlog in sicer, da naredimo eh, mora tori na eh, genetsko spremenjene organizme. Namreč eh, to vrstnih ukrepov resnično ne potrebujemo. Hvala lepa, hvala lepa kolega. Zdaj pa ima besedo kolega David za eno minuto, izvolite. Spoštovani gospod predsednik. Najprej moram povedati, da Evropska unija kot eh, taka ni pogodbena stranka glede eh, sporazuma o bioraznolikosti, biotske raznolikosti Združenih narodov. Ta osnutek, ki ga predlaga Evropska komisija, je še en eh, poskus, eh, da bi uporabili denar evropskih eh, davkoplačevalcev za financiranje določenih projektov, da bi se borili proti zmanjšanju biotske raznovrstnosti in proti podnebnim spremembam. Ne bi smeli sprejemati sporazumov, kot je sporazum z Merkosurom in drugi sporazumi. Eh, ki se nanašajo na varstvo deževnega gozda ali pa vzrejo goveda v drugih koncih eh, sveta. Tukaj prihaja do preciranega intenzivne rabe kmetijskih površin, kar prav tako prispeva k podnebnim spremembam. V Evropi smo potrdili tudi ribiški sporazum, ki ne bo dobro vplival na domače prebivalstvo v revnih državah. Najlepša hvala. Kolega, zdaj pa ima besedo gospod eh, Kukalis. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, danes je ta hiša z veliko večino glasovala za sporočilo komisije v katerem komisija obljublja, da bo analizira rezultate EPPC-ja v morskih ekosistemih. Pred enim tednom je bil eh, v strokovni reviji objavljen članek, ki pravi, da oceani v zadnjih 150 letih eh, padajo bistveno bolj kot v prejšnjih milijonih let zaradi atmosferskih eh, sprememb. 3,5 eh, hirošimskih bomb je absorbiralo morje v teh letih. Pol milijona do milijona vrst zaradi tega izumira. V naši resoluciji pozivamo komisijo, da eh, doda zelenemu dogovoru še modro dimenzijo. Potrebujemo tudi modri sporazum, ne samo zelenega, da zaščitimo vode. Hvala lepa, dragi kolega. Zdaj pa ima besedo gospod Vizik za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa. Biotska raznovrstnost pomeni zaščititi vrste na dolgi rok. To je eden največjih izzivov, ki nas eh, čaka. Poskušamo ohraniti biotsko raznovrstnost, eh, vendar to ni dovolj. To je pripeljalo do krize. Šesti krok iz omrtja je posledica človeškega delovanja. Če želimo ohraniti vrste, moramo eh, izvajati striktno eh, zaščito, ne smemo pretirano eh, ribariti, graditi infrastrukture, izkoriščati eh, zemlje in tako naprej. Veseli me, da resolucija o varstvu biotske raznovrstnosti upošteva to vrstne ukrepe, ampak mogoče to ni dovolj. Nismo naredili domače naloge, imamo primarne gozdove v Evropski uniji, vendar za nje ne skrbimo ustrezno. Lahko pa to še obrnemo v drugo smer in to, bi morali, to priložnost bi morali izkoristiti. Hvala lepa, naslednji je gospod Andrew za eno minuto. Hvala lepa, predsednik. Tu bi podal nekaj um, dejstev. Eh, več kot eh, polovico eh, koralnih masivov je izginilo. En milijon živalskih vrst, vrst bo izginilo v prihodnih letih. Vemo, da eh, prihaja do prevelikega izkoriščanja eh, virov, eh, do podnebnih sprememb, do onesnaževanja. Vsi smo odgovorni za slabe navade, ampak odgovorni smo tudi za to katastrofo tu v Evropskem parlamentu. Nekatere naše odločitve so tudi za to odgovorne, naprimer prostotrgovinski sporazumi z oddaljenimi državami. Tu nas zanima bolj takošni dobiček, kot pa e, zaščita ekosistema. Če se bomo še naprej obnašali tako, kot da smo edina vrsta na tem planetu, tu potem bomo verjetno zadnja vrsta, ki bo še obstala na tem planetu. Če ne bomo zaščitili uh, biološke raznovrstnosti, potem je uh, stvar zelo preprosta. Tudi mi ne bomo preživeli. Najlepša hvala. Naslednja je beseda gospa Joveva za eno minuto. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Ohranjanje življenja na Zemlji je odvisno od ekosistemov, ti pa so odvisni od ohranjanja biotske raznovrstnosti med živimi organizmi že leta se soočamo z grožnjo izumrtja živalskih vrst milijonov živalskih vrst s pretirano uporabo kmetijskih površin pesticidov onesnaževanjem in rezultat zemlja postaja biološko in genetsko vse bolj siromašna. pogosto pozabljamo da je ravno biotska raznovrstnost temelj našega gospodarstva sredstev za preživetje zdravja varne hrane in navsezadnje kakovosti življenja zadnje ocene učinkov dosedanje strategije biotske raznovrstnosti eu niso ravno obetavne stopnja izumrtja ogroženih vrst še vedno narašča. čas je da to spremenimo in ta resolucija je dober temelj na katerem lahko komisija oblikuje novo uspešno strategijo. dokažimo svetu da je varovanje in vzdrževanje narave ob sočasni gradnji varne vključujoče in trajnostne družbe mogoče. hvala. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospa Meca, eno minuto, izvolite. Hvala lepa. Nismo samo, eh, v v eh, katastrofi biotske raznovrstnosti, ampak tudi drugače. Ste opazili, da je vedno bolj tiho na deželi, da izginjajo žuželke, eh, še se to veliko izumiranje vrste je že začelo, mi pa nadaljujemo tako kot doslej na račun naslednje generacije. Narava potrebuje milijon let, da razvije kompleksne ekosisteme. Eh, Človeštvo pa je potrebovalo samo nekaj desetletij, da vse skupaj uniči. Kljub temu, da vemo, kaj moramo narediti, jasne cilje potrebujemo zmanjšanje uporabe pesticidom, brez uvoza genetsko spremenjenih organi organizmov, nobenih monokultur. Uh, bolj moramo obraditi naravo, naše vode oziroma vse ekosisteme na eh, zemlji. Brez varstva in ponovne spostavitve biološke raznovrstnosti tudi za človeka ne bo nobene prihodnosti več. Hvala lepa. Hvala lepa eh, kolegica. Zdaj pa ima besedo kolega Wallace eh, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Irski nacionalni parki so v konvenciji za biologsko raznovrstnost eh, vložili peticijo glede ogrožanja vrst eh, uporaba eh, gensko spremenjenih organizmov in monokultur vpliva na izgubo vrst in biotske raznovrstnosti. To poročilo jasno o pisuje politiko irske vlade, ki ne upošteva biološke raznovrstnosti. E, irska vlada in tudi Evropska unija še vedno nagrajuje intenzivno kmetijstvo v nasprotju z naravnimi ekokmetijami kršijo se osnovna načela e, biološke raznolikosti. Zato potrebujemo zavezujoče cilje na evropski ravni in ustrezno financiranje v naslednjem e, večletnem finančnem okviru obdobju ustrezno strogo zakonodajo za varstvo narave. Tukaj moramo ukrepati zdaj, kajti sicer se bo situacija še poslabšala. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Buda za eno minuto. Izvolite. Najlepša hvala. Biološka raznovrstnost eh, je koncept, ki predstavlja osnovo človeškega življenja in eh, preživetja, zagotavlja preživetje ne samo nam, ampak tudi naslednjim generacijam. Človeški faktor pa je prispeval k bistvenemu zmanjšanju biološke raznovrstnosti. Podnebne spremembe in eh, globalno segrevanje še posebej slabo vplivata na ohranjanje vrst. Zeleni sporazum lahko postane mehanizem, preko katerega se bodo lahko države odločale za ustrezno izvajanje varstva vrst. Pričemer pa morajo države razumeti, da je zato potrebno tudi ustrezna, eh, ustrezno financiranje. Kmetijstvo mora biti zaveznik pri zagotavljanju biološke raznovrstnosti, kmete je treba finančno podpreti, zato da bi lahko bolj pošteno delali in bolj sklado za naravo. Ne moramo zahtevati več za manj denarja. Vlagati pa moramo tudi v raziskave, v ohranjanje narave, kar je treba tudi strezno financirati. Hvala lepa, gospa Voden, za eno minuto. Hvala lepa. Ni pomembno, kje sedimo v tem parlamentu, kje damo svoj križenc eh, pri glasovanju, ni važno, kakšne barve smo in kateri jezik govorimo. Biološka raznovrstnost eh, je veliki resurs, eh, bogatstvo, ki ga moramo ohraniti za prihodne generacije. Požari v Avstraliji, v kateri naj bi pomrlo pol milijona živali, je resno opozorilo za to, da moramo sprijeti zavezujoče cilje zmanjšati emisije CO2 in se lotiti stanja narava, narave. Cilje za 2020 ne bomo dosegli, zato moramo biti boljši pri določanju ciljev kot za 2025. Jutri bom zadnjič eh, tukaj in zato vas pozivam, bodite strastni, bodite odločni in se zauzemajte za naše cilje, ukrepajte proti naftnim gigantom in industrijskim gigantom. Nas potem ne bo več tukaj, da bi se borili skupaj z vami. Prosim pa vas, da to storite vi. Hvala lepa, kolegica. Naslednja je gospa Sullivan za eno minuto, izvolite. Srečanje COP na Kitajskem eh, prihaja po pariškem eh, sporazumu. Ljudje so se končno zavedajo eh, problematike podnebne krize, pozabljajo pa, da so podnebne spremembe povezane z krizo biološke raznovrstnosti. Zelo rada vedno pojasnjujem na primerih, če ne bomo bio, ohranili biološke raznovrstnosti, bo prišel čas, ko, ljudje, ko otroci ne bodo več poznali divjih cvetlic. In bodo priča ptičkom in cvetlicam samo še v otroških knjigah zaradi uničevanja habitatov in ekosistemov povsod po svetu. Tega ne bomo rešili, ne da bi se lotili vprašanja kmetijstva in ribištva. Danes smo glasovali o resoluciji glede Evropskega zelenega sporazuma. Najbolj ambiciozne politike Evropske unije vseh časov nismo pa povedali nič o reformi kmetovanja in ribarjena v Evropi. Kop moramo sprijeti in eh, na tem področju moramo ukrepati in to čim prej. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo gospod Kanev za eno minuto. Izvolite. Zaščito in ohranjanje biološke raznovrstnosti ni ključno samo za zagotavljanje prehrane in tudi zdravja, ampak tudi za zdravo življenje in ohranjanje družinskih podjetij. Združiti moramo biološko raznovrstnost in eh, varstvo okolja. To mora biti dolgoročni gospodarski eh, cilj. Spremljati moramo tudi doseganje ciljev biotske raznovrnosti za projekte, ki jih bo financirala Evropska unija v Bolgariji, Natura 2000 z svojimi mehanizmi, nekaj, kar se ne izvaja zaradi neustreznih vladnih politik na področju energije, kmetijstva, varstva eh, gozdov, turizma in tako naprej avtocesta, druma in zloraba sredstev, gradnja e, napačnih parkov so primeri takšne e, napačne politike. Zato moramo sprejeti cilje in biti ambiciozni pri e, izvajanju vseh ukrepov za zagotavljanje teh ciljev. Hvala lepa, dragi kolega. Naslednji gospod Kaleska za eno minuto. Izvolite. Merci, me... Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Veliko uh, je govora sedaj o Avstraliji, pa si poglejmo to uh, bolj uh, od blizu. Poglejmo si, kaj se uh, dogaja pod vodo. Uh, korali prav tako uh, gorijo pred našimi očmi. Uh, tu imamo nesnaževanje, plastiko in vse to uh, uničuje. Uh, te korale. Dve tretjini eh, morskega ekosistema je bilo eh, spremenjenih eh, zaradi dejavnosti človeka, ampak pod vodo se to manj vidi. Ja, bodimo ambiciozni in zahtevajmo 30 odstotkov za zaščito morja. Eh, bodimo ambiciozni z vezujočimi cilji. Ključno je, da eh, Evropska unija eh, da prednost oceanom in da se tudi oceane prepozna kot eh, skupno, skupna dediščina eh, človeštva. Najlepša hvala, gospa Pavlo, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, gospe in gospodje, tukaj imam poročilo okolje v Evropi, stanje in prognoza. To boste našli v vseh jezikih Evropske unije in v tem poročilu boste našli podatke, ki jih je zbrala Evropska agencija za okolje, o, o stanju okolja v Evropski uniji. In lahko vam povem, da zadeva ni prav lepa. Naše okolje ni v dobrem stanju, še posebej nas eh, skrbi, da izumirajo vrste. Prebelice že zelo dolgo niso videla. Ključno sporočilo tega poročila pa je, da moramo nehati eh, gledati na biotsko raznovrstnost eh, ločeno od drugih področji, ko razvijamo gospodarstvo, ki uničuje naravo. Zato moramo jutri sprejeti močno resolucijo, v kateri je veliko točk, eh, za katere se zauzemamo. Upamo, da bomo ta načela spoštovali tudi takrat, ko bomo govorili o proračunu in dodeljevanju sredstev. Ta sredstva namreč potrebujemo, da izboljšamo stanje narave v Evropski uniji. Hvala lepa, kolegica. Zdaj pa ima besedo gospa Vajdere za eno minuto. Izvolite. Poznam mladega eh, ornitologa, ki pozna na veliko vrste eh, in mm, to se ne bo več dogajalo v prihodnosti. Alpskega orla v kratkem ne bo več in tudi drugih vrst na hitro izginjajo vrste zaradi delovanja človeka. Zato moramo zmanjšati intenzivnost kmetijstva in zmanjšati uporabo uh, sredstev za varstvo rastlin, da zagotovimo varno hrano, čisto hrano, brez gensko spremenjenih organizmov. S tem bomo zagotovili zdravje živali, rastlin in tudi človeka. Takšna živila so tudi bolj okusna. Popraševanje po čistih živilih je vse večje, zato se zauzemam za ekološko Eh, kmetijstvo in si želim večjo podporo iz evropskega proračin, proračuna. Najlepša hvala, kolegica. Naslednje gospodi Vasi za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Deset eh, let uh, že uh, zabeležujemo napredek pri razumevanju soodvisnosti med naravo in dejavnostjo in tako dalje. Eh, slišali smo, da eh, en, eh, en milijon vrst je ogrožen, to so številke iz leta dva tisoč osemnajst ampak res smo sedaj prišli na nek, neko ključno križišče, eh, kaj ti eh, človek sedaj ogroža prihodnost eh, človeštva in ko govorim o slednji, naj povem, da izguba biološke raznovrstnosti ima učinek na avtohtona ljudstva in nihče ne govori o teh ljudstvih. Istočasno izguba biološke raznovrstnosti ima tudi uh, vpliv na države v razvoju, na uh, uh, suverenost populacij, ki tam živijo, na hrano. In dr, uh, Evropa mora uh, zagotoviti, da bo do živalske vrste eh, preživele, eh, moramo eh, zagotoviti kmetijstvo brez gensko spremenjenih organizmov in brez pesticidov. Hvala lepa, prosim vas, držite svojega časa. Zdaj pa dajem besedo gospodu Arimontu za eno minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar ena žuželka in tri številke, 86, 76 in 15 so številke. 86 odstotkov kulturnih rastlin je odvisnih od naravnega opraševanja. 76 odstotkov je število, za toliko se je zmanjšalo število opraševalcev, 15 milijonov evrov eh, izgube pri eh, kmetijski pridelavi je posledica zmanjšanja opraševalcev. Žival pa je eh, čebela, ki je nujno potrebna za zagotavljanje naravnega ravnovesnja. Vpliva tudi na zagotavljanje biotske ravnovrstnosti. Neonikotinoidi so velik problem za izumiranje čebel z monokulturami lahko čebelarji delujemo, moramo pa bolj podpirati čebelarje, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti v kmetijstvo. Neonikotinoide je treba pre, pre, prepovedati, kajti to bo pomorilo čebele in to bo pomorilo človeštvo. To želim preprečiti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Vinner za eno minuto. Izvolite. Ja, hvala lepa, gospod, predsed, gospod komisar, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Veliko smo slišali o, o biološki raznovrstnosti v tej kratki minuti, bi opozorila na posebno temo biološke raznovrstnosti, na največji ekosistem umazanije pod našimi podplati, to se pravi tal, to je eh, zadnji paradiž v našem svetu, ima veliko funkcij, hrani celoten svet, zadržuje vodo in eh, strupe in tako naprej. Zato moramo govoriti tudi o varstvu tal, o varstvu humusa. Brez tal ne bomo dosegli nič. Lahko Čas je, da pogledamo, kako mačehovsko ravnamo za lastnimi tlemi in uničujemo batrigološko življenje v njem. Obolelost tal je povezano z našo obolelostjo, kjer v naši, našem črvesju, ki imam največji ekosistem v človeku. Torej zaščitite tla in črvesje zemlje in človeštva. Najlepša hvala, gospa Sparik. Spiraki je naslednja za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Številke in dejstva kažejo, da je nujno ukrepati, nujno sprijeti zavezujoče cilje na področju zagotavljanja biološke raznovrstnosti. Priča smo bili tragičnim slikam iz um, področja Amazonke, iz Avstralije. Zdaj nas čaka COP15, konvencija o biološki raznovrstnosti na kitajskem kjer eh, si moramo vsi prizadevati za sprejetje zavezujočih eh, ciljev. Pokazati moramo svojo odgovornost eh, in vlagati denar v ukrepe za varstvo in ohranjanje biološke raznovrstnosti in zagotavljanje dohodka za kmete hkrati moramo delovati v korist eh, narave. Hvala lepa. Naslednji je gospa, gospod Buhner za eno minuto. Izvolite. Mnoge vrste živali, rastlin in drugih organizmov trpijo zaradi intenzivne uporabe kemikalij. Umirajo pa tudi zato, ker jim krademo življenski prostor. Nadaljni razlog za izumiranje vrst pa je nekaj, kar pozabljamo. Gre za sevanje, radijsko sevanje, ki se povečuje. Dolgoročne študije so pokazale, da eh, radijsko sevanje pri čebelah in drugih živalih lahko vpliva na motnje orientacije, tako da sicer odletijo od doma, vendar ne najdejo več poti domov. Miši že v pe, včasih že v peti generaciji postanejo nepovratno neplodne zaradi tega sevanja. Če bomo še naprej izgrajevali mobilno omrežje, bomo nepovratno izgubili nešteto vrst na naši zemlji. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Melo za eno eh, minuto. Izvolite. Lepa. Oceani morajo postati eh, središče strategije za ohranjanje vrst. Pri nas imamo veliko morja, ohranjanje ekosistemov, morskih ekosistemov, kjer smo priča 25 odstotkom vsega, vsega odnesnaževanja. Oceani so odgovorni za oskrbo z kisikom. Evropska unija se mora prilagajati eh, podnebnim spremembam tudi z skrbjo za oceane. Do leta 2000 100 eh, eh, naj bi uničili 40 odstotkov oceanov. Milijon vrst je ogroženih tudi v obaljnem pasu. Priča smo nastajanju otokov plastike, sploh v Indijskem oceanu imamo že tako velike otoke plastike kot Portugalska. Proti vsemu temu moramo ukrepati, če želimo ohraniti nekaj vrst. Gosp gospod eh, Lize ima zdaj možnost, eh, da spregovori, kjer ga prej ni bilo. Izvolite eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Več moramo narediti, tako eh, po svetu kot v Evropski uniji, zato bomo v ELS potrdili to resolucijo. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali, predvsem Agnes Egre iz naše politične skupine ko govorimo o biološki raznovrstnosti, ne smemo iskati samo uh, enostavnih rešitev, 30 odstotkov pri oceanih, uh, bolj strogi postopki pri kršitvah. Uh, predvsem pa moramo stvariti spodbude, kar je predlagal gospod Jar pri kmetijski proizvodni. Žal pa moram tudi povedati, da moramo včasih malce tehtati včasih eh, evropsko pravo na tem področju prihaja v konflikt z človekovim zdravjem, ko poskušamo promet spraviti iz mest, lahko to povzroči težave. Tako da moramo tehtati, ne smemo e, samo kriviti kmetov, kot se to pogosto dogaja, s tem ne bomo prišli do cilja. Skupaj moramo delati in ne drug proti drugemu. Hvala lepa, gospod Lize. Tako, Sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedojočega. Imamo tri zahteve, tako da boste vsi dobili besedo. Najprej gospod Novak. Gospa Novak. Kolegice in kolegi. Indijanci pravijo, da je zemlja naša mati, zato moramo z njo ravnati zelo skrbno. Če z njo ne ravnamo skrbno, se nam to zelo maščuje in to spoznavamo iz dneva v dan dejstvo je da so številne živalske in rastlinske vrste izginile zato moramo ukrepati hkrati pa morajo biti ti ukrepi življenjski zato da se ljudje ne smejo jeziti zaradi teh pretiranih administrativnih ukrepov. vsaka živalska in rastlinska vrsta na tem planetu ima svoj pomen ima svoj namen čeprav se včasih jezimo na žuželke pa vendar so zelo pomembni sodelavci pri opraševanju. evropska komisija ima izredno veliko in pomembno nalogo kako zaščititi živalske in rastlinske vrste pa hkrati tudi zadovoljiti potrebe ljudi. kmetje niso za vse krivi tudi naše potrošništvo je veliko krivo za onesnaženje. Hvala lepa, gospa Novak. Sedaj pa kolega Hajsl. Uh, Hvala lepa. Spoštovani predsedujoči, gospod komisar. Da, naše življenje na tem planetu je ogroženo. Ne samo zaradi podnebnih sprememb, ampak tudi zaradi vedno manjše biološke raznovrstnosti. Ne samo goreči amazonski gozdovi, to potrjujejo, potem tudi požari v Sibiriji, pa tudi veliko pad števila čebel. Vse to se dogaja. Mi smo poznali veliko več resninskih živalskih vrst. Sedaj pa moramo postati racionalni. Nehati moramo sekati gozdove, prenehati uporabljati pesticide, nikotinoide in obvarovati življenjski prostor. Dobro je, da imamo to razpravo, jutri bomo sprejemali resolucijo in državam članicam moramo nameniti več sredstev za njihova prizadevanja, da bomo zagotovili, da je to pravno zavezujoče. Torej moramo najti sredstva iz proračuna, pa tudi iz drugih horizontalnih programov Unije. Hvala. Hvala lepa, kolega Hajšel. Sedaj pa kolega Ferreira. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naš cilj, da bi zaustavili izginotje biotske raznovrstnosti leta 2020, je nedosežen. Izginja vedno več živalskih in rastlinskih vrst. Zaščita naših ekosistem, eh, sistemov je res ključnega pomena, situacija je resna. Naši cilji so velikopotezni. In uh, mislim, da moramo na to gledati realistično. Glede na to, kar imamo v večletnem finančnem okviru, gospod komisar, mislim, da ne bomo dosegli naših ciljev. Treba je tudi pomisliti, kako se trguje z naravnimi viri, uničenje habitatov, uvajanje tujih vrst. Vse to vpliva na izginotje živalskih vrst. Tudi naši gospodarski modeli in politike ne pomagajo. Treba je pogledati, kakšne so posledice vseh teh politik in treba je premisliti, kakšne modele in kakšne politike spodbujamo. Hvala lepa, kolega Ferrara. Tako smo zaključili postopek HDI. Za zaključek razprave pa dobi besedo še enkrat gospod komisar Sinkevičius. Hvala lepa za vaše prispevke in za podporo, za ambiciozno politiko o biološki raznovrstnosti v EU in globalno gledano. Lahko se strinjam z gospodom Lueno, ko je dejal, da imamo samo en planet in ni planeta B. Velikansko odgovornost imamo, da zagotovimo spremembe, ki so potrebne, da bo narava okrevala do 2030 za vse. Da, biti moramo ambiciozni. Zelo jasno moramo državljanom in akterjem razložiti, zakaj moramo spremeniti naše vzorce proizvodne in potrošnje. Izpostaviti prednosti dobrega počutja, zdravja in pravičnega prehoda. Naj vam povem, da sem si vse zabeležil, skrbno sem vam prisluhnil za pravno zavezujoče cilje, kar se tiče pesticidov, trajnostnega kmetijstva, pogozdevanja, sekanja gozdov ali kar se tiče GSO-jev. Še vedno razpravljamo interno o strategiji, ampak ukrepi bi morali vsebovati raznovrstnost, biološko raznovrstnost na vseh področjih, ribištvo, kmetijstvo in druge. Kar se tiče ohranjanja, obnavljanja narave, moramo to temeljiti na dokazih in mora biti ustrezno ocenjeno. Še prav posebno sem hvaležen gospodu Kokalisu, osali van Melu, gospodu Karlskindu, da so omenili pomembno vlogo oceanov, ne samo za biološko raznovrstnost, ampak tudi za blaženje podnebnih sprememb. Kot komisar za okolje, oceane in ribolov, sem še prav posebno pozornost namenil tej temi. In naj vam zagotovim, da bom pazil, da bo zelo.